Pozdravljeni na drugem omizju. Osredotočali se bomo na nacionalno in lokalno raven in kar nekaj poslancev iz nacionalnih parlamentov imamo, ki nam bodo razložili videnje svojega parlamenta in odborov v teh parlamentih. Ravno tako so tukaj predstavniki odbora regij ter ekonomskega in socialnega odbora. In kot ste videli, je to odlična priložnost za bolj poglobljeno razpravo med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti ter predstavniki eh, lokalnih organov ter eh, eh, gospodarskih deležnikov Evropske unije. Za poslance nacionalnih parlamentov, ki bi želeli besedo eh, v tej razpravi, jo lahko prosijo tako, da dvignejo rožnati listek, ki ste ga že dobili. Eh, poslanci, člani odbora Libe pa bodo ravno tako med sestankom prosili za besedo. No, na začetku bi pa želela dati besedo soporočevalcem za strateško poročilo o migracijah. Eh, gospe Mecole žal zdaj ni tukaj, ampak mislim, da lahko gospod Koeljo eh, predstavi nekaj razmišljanj ter stališč, eh, ki jih je pripravil. Replacing my... Gospe in gospodje, nadomeščam Roberto Mecolo. ki je bila poklicana na pripravljalno delo za Svet Evropske unije. Ehm, kasneje se nam bo pridružila naj, prenesem njene besede. Sestajamo se tukaj potem, ko so se države članice dogovorile o premestitvi 160 tisoč oseb v EU. To je dobrodošel rezultat. Postopek je bil morda težaven v nekaterih državah članicah in žal smo tako pokazali razlike v Evropski uniji. Ampak na tem bomo delali. To je globalni izziv, ki zahteva globalne rešitve in mora vključevati vse države članice in vse organe v regiji. Evropska unija mora biti vzor. Če ne bo prihodnosti v državah izvora, bodo ljudje še naprej bežali, ne glede na tveganje za njihova življenja. Pogledati moramo, kako jim lahko pomagamo, preden bodo prisiljeni v roke tihotapcev in bodo soočeni s smrtjo v puščavah in na morju. Samo celovit evropski odziv z ukrepi, ki ciljajo na države izvora, tranzita in ciljne države, lahko prinesejo napredek. To mora prinesti večjo doslednost v notranjih in zunanjih politikah Evropske unije, vključujoč tudi skupno zunanjo in varnostno politiko, pa tudi migracijsko politiko in razvojno politiko. Sporočilo Evropskega parlamenta ne sme biti samo politično blebetanje, temveč mora biti sporočilo odločno. Zato, gospa Kenge, gospa Mecola pripravlja to poročilo, ki vse do tega vseh vidikov migracij. Poročilo bi naj odgovorilo na vprašanja, kot je solidarnost in pravična porazdelitev odgovornosti. Prav tako si bomo ogledali varne in zakonite poti za tiste, ki so v stiski. Kako lahko tudi pomagamo pri iskanju in reševanju na morju in kako se lahko borimo proti tihotapskim mrežam. Kako lahko ljudje iščejo zaščito in kako lahko imamo lahko resnično enovit in celovit azilni sistem in kako lahko vračamo tiste, ki si ne, ki ne morejo zaprositi za azil nazaj v varne države. Naše sisteme moramo pripraviti na to, da se bodo sposobni odzvati. Potrebno bo se lotiti teh izzivov odločno. Hkrati pa moramo zagotoviti, da bodo naše agencije, regionalni in lokalni organi imeli sredstva za reševanje težav. Medtem pa odgovor ni, da se sprašujemo o šengenskem območju ali da nimamo več nadzora na zunanjih mejah. Viri Evrope niso neomejeni in potrebno je zaščititi tiste, ki zaščito potrebujejo. Tisti, ki tega ne potrebujejo, pa jih moramo hitro vrniti. Najti je potrebno rešitve, potrebno je sodelovati, zato da se bo to zgodilo. Pripričan sem, da bodo vaši prispevki in omize danes popodne zelo zanimivo in upam, da bomo skupaj z nacionalnimi parlamenti našli rešitve. Srečno vsem, hvala lepa. Koeljo, um... Hvala lepa, gospod Koeljo. Eh, gospe in gospodje, pričakujemo gospo Kjenge, ki bo v nekaj minutah med nami in potem bomo nadaljevali z dnevnim redom. Zdaj pa dajem besedo gospodinu gospe Kate Bass, eh, predstavnici zbora obč... predstavniku zbora občin iz Združenega kraljestva. Izvolite. Hvala lepa. Veliko čast mi je, da lahko govorimo o imenu Evropske, eh, oprostite, Britanskega parlamenta in vam čestitam za organizacijo te konference. William Cash, Stuart MacDonald in Jay so tudi tukaj in imajo možnost govoriti v dvorani Anne Lind, ene od velikih švedskih poslank, ki je bila tudi ministrica za Evropo, tako kot jaz sam, za svojo državo. Težava z migracijsko krizo na ravni EU in za nacionalne parlamente je precejšnja. To pravim kot nekdo, ki verjame v EU. Težava je v tem, da je EU bila prepočasna pri lotevanju, soočanju s, tem, s to krizo. Videli smo strašne prizore migrantov, ki so se jih države podajale. Proti nekaterim so uporabili celo sozilec. In mislim, da sedaj samo skušamo nadoknaditi to, kar bi morali bili storiti že pred nekaj časa. To, kar moramo sedaj storiti, je izvesti načrt in potem prodati ta načrt nacionalnim parlamentom in našim voljivcem. Konec koncev moramo vedeti, da moramo našim voljivcem razložiti, zakaj počnemo to, kar počnemo. Sam sem tudi priseljenec v Združeno kraljestvo, to moram priznati, predsednik odbora in jaz sem, so verjetno edina, ki sta bila rojena v Jemnu. Predsednik je prišel, ko je bil star tri, jaz sem bil star devet let, in sedaj imamo v britanskem parlamentu 40 oseb, ki so z migranskim poreklom, predvsej jih je tudi v lordski zbornici. In mislim, da so ta vprašanja torej zelo pomembna za vse nas. Zagotoviti moramo, da je to, kar počnemo v naših parlamentih, razloženo našim voljivcem. Sam predstavljam mesto Leicester, 60 odstotkov prebivalcev Lestra izhaja iz Indije, 20 odstotkov jih je bilo izgnanih iz Afrike in so prišli kot begunci. In sedaj seveda moramo paziti, ko se odločamo v mestih kot je to, moramo biti sposobni izvajati javno diplomacijo, da bodo ljudje razumeli, kaj počnemo. Pozdravljam kritične točke, tako imenovane hotspote, ki so bili ustvarjeni, vendar pa prepozno je. Pred dvema letoma je moj odbor že bil na meji med Grčijo in Turčijo in videli smo kar precej groznih scen. 100 tisoč ljudi je prekoračilo mojo med Turčijo in Grčijo v letih pred 2014. Grčija in Italija že dolgo prosita za pomoč Evropske unije, pa se je šele zdaj odločila, za podporo. V naših razpravah v nacionalnih parlamentih in na lokalni ravni mislim, da moramo več pozornosti namenjati razmeram v Turčiji. Turčija seveda ni, ni del Evropske unije, je pa ključnega pomena pri reševanju begunske problematike. In bojim se, da turška vlada nima dovolj podpore, kar se tiče zelo dobrega dela, ki ga opravlja. In konec koncev, potem ostanejo brez zaslužene podpore. Tudi s severnoafriškimi državami moramo bolje sodelovati. Naš odbor je stopil stik z državami, kot so Maroko, Alžirija in Tunizija. Žal pa so razmere v Libiji zelo znane. 92 odstotkov ljudi, ki so prispeli v Italijo iz Severne Afrike, so prišli iz Libije. Potem, ko smo končali z našo evropsko kampanjo, smo pustili ne eno, ampak pet različnih vlad. In vse to je dodalo begunski problematiki. Zagoditi moramo, da bo načrt za preselitev, za premestitev podrobno razložen. Če 120 tisoč ljudi razdelite na 28 držav članic, potem dobite 4200 ljudi na državo. To se enostavno ne bo zgodilo, ker jih nekatere države ne bodo zmogle sprejeti. Naš premijer David Cameron se je zavezal, da bo prevzel 20 tisoč oseb, ampak neposredno s taborišči Sirije. In sedaj na končni dve točki. Prvič, ključni pomen Europola. Pokazati moramo nacionalnim parlamentom, da je Evropska unija prek Europola storila vse, kar je v njeni moči v boju proti kriminalnim tolpam. In žal o tem še nismo veliko slišali na tej konferenci. Milijarde evrov so zaslužili s to migracijsko krizo. In to se bo nadaljevalo. Zelo sem bil vesel, ko sem slišal, da ima Evropol 27 tisoč osumljencev. Vendar pa moji voljivci si želijo ne samo aretacij, želijo si obsodb, želijo si, da bodo krivci poslani v zapor in da bo konec trgovanja s človeško, s človeškim trpljenjem in da ljudje potem tudi ne bodo več tvegali življenj pri prehodu sredozemlja. In še zadnja točka, razmere v Siriji so predmet žgoče razprave. Nekatere države želijo zbombardirati Sirijo. Po mojem mnenju moramo biti zelo previdni, kar se tiče zonanja politike v teh okoliščinah. Kaj ti? če ne bomo previdni, bomo ustvarili še večjo migracijsko krizo. Tako da se je potrebno ustaviti za trenutek in premisliti zelo natančno o tem, kaj počnemo na zonanje političnem področju. Ne želimo si ponovitev napak, ki smo jih storili v Iraku, Afganistanu in Libiji. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Vas, uh, Hvala lepa, gospod Vas. Eh, Dragi kolegi, gospa Kienge je zdaj že med nami in dajem vam besedo, gospa Kienge. Gospa Kienge je poročevalka pri poročilu o strateškem položaju v sredozemlju. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes dopoldne smo že imeli priložnost, da smo se pobliže seznanili s pristopom hotspot. In kot smo slišali se strani govornikov, smo lahko tudi razjasnili precej dvomov in odgovorili na precej vprašanj. Danes popovdne pa eh, se bomo lotili vprašanja, kako se eh, priseljevanje obravnava na nacionalni in lokalni ravni. Na začetku dovolite, da pozdravim predstavnike nacionalnih parlamentov in dejansko upam, da današnje srečanje postavlja temeljni kamen za trajnejši in strukturiran dialog. Pomembno je, da se vzpostavi ta dialog med nacionalno ravnjo in Evropskim parlamentom, saj moramo upoštevati izkušnje z lokalne in nacionalne ravni tudi pri oblikovanju predpisov za azilne postopke in za ravnanje v primeru e, migracij. Ravno tako moramo upoštevati dobre prakse na področju integracije in tukaj mislim predvsem na izobraževanje, usposabljanje in podporo. V mislih moramo imeti zaščito tistih, ki bežijo pred vojnami, preganjanjem in revščino. Istočasno pa moramo mm, upoštevati pravice državljanov ter njihova pričakovanja in če bomo vse to upoštevali, bomo lahko učinkovito pripravili politiko za sprijem in integracijo. Kot veste, je Evropski parlament začel se politično uh, obravnavo fenomena migracij, zato da bi oblikovali skupni evropski pristop. Skupaj s kolegico Roberto Mecolo sva pripravljalki poročila o strateškem pristopu k prisiljevanju v sredozemlju. Gre za po pojav, ki ga ne moremo reševati s eh, ksenofobnimi zlog, slogani, uh, eh, souzivci in eh, ograjami na mejah. Ne, potrebujemo konkretne ukrepe, kratkoročne, srednje in dolgoročne. In potrebujemo tudi ukrepe v nujnih primerjih, zato da bomo našli odgovor na to humanitarno krizo, ki zdaj poteka. Samo po drugi strani pa moramo delati tudi na globokih izvorih dneh tega pojava saj se bomo lahko samo tako uspešno borili proti njemu. Um, vsi ti ukrepi vključujejo tudi reševanje na morju, nudenje pomoči, uh, razvojno pomoč tretjim državam, uh, V Evropi pa moramo odgovoriti tudi na večje izzive geografske, kjer pa ne potrebujemo represivnih ukrepov, temveč um, celovit pristop. Na ta način bo tudi Evropa imela pomembnejšo vlogo na mednarodnem prizorišču, Eh, ampak le pod pogojem, da se bodo to vključili vsi države članice in njihovi organi, organi na lokalnih ravneh, eh, državljani, eh, nevladne organizacije, tretje države in tudi druge mednarodne organizacije. Vsem se že vnaprej zahvaljujem za sodelovanje. Najlepša hvala, gospa Kjenge. Zdaj pa bodo dobili besedo naši povabljeni gostje, ki bodo imeli na voljo 10 minut vsak. Prvi bo dobil besedo gospod François de Coste, predsednik e, odbora CIVEX e, znotraj odbora Regi. Izvolite. Merci, e, madame la présidente. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje poslanci, nacionalni in evropski predstavniki lokalnih organov, Gospe in gospodje, najlepša hvala, da ste me povabili na to srečanje, eh, kjer lahko govorim tudi v imenu eh, regionalnih organov Evropske unije, ki so največkrat v prvih vrstah, ko se je treba soočiti s pritiskom migracijskih tokov. Eh, pozdravljam tudi predsednik predsednico odbora za zunanje zadeve znotraj odbora regiji, ki mi je zaupal nalogo, da vam predstavim eh, našo agendo za to področje. Sam prihajam iz departmaja eh, Nord-Pas-de-Calais oziroma regije Nord-Pas-de-Calais na severo-zahodu eh, Francije. Eh, to je regija, ki je v zadnjih letih postala simbol neuspeha evropske migracijske politike. In ko govorim o neuspehu oziroma kar o porazu, je to neuspeh pri iskanju načina za obravnavo meje med dvema državama članica Evropske unije, izmed katerih je ena članica šengenskega območja, druga pa ne. Sta pa vendarle to obe državi iste politične evropske unije, ki postaja vse bolj tesno povezana. Hkrati je to postal tudi simbol za nezmožnost primirne obravnave tokov priseljevanja. In zato bom svoj govor danes popovdne eh, tudi usredotočil na ta kontekst, ki smo mu priča sedaj. In to je urgenten, eh, urgentna situacija, ki smo ji priča. Situacija, v kateri lokalni organi nimajo nobene izbire, soočeni so s to situacijo, ki v veliki miri presega njihove pristojnosti, ampak kot uh, izvoljeni predstavniki na lokalni ravni uh, se vendarle najbolj ukvarjajo s tem, da bi na čim boljši možni način sprejeli imigrante na svojem ozemlju. Kakšen odgovor torej nudijo ob tej situaciji, na katero je treba reagirati hitro in situaciji, ki se tudi hitro spreminja. To seveda zahteva tudi politično zauzetost se strani lokalnih skupnosti, pa tudi finančno, um, finančni uložek. Um, prejšnji teden smo člani politične skupine ALDE znotraj odbora regiji uh, um, se pogovarjali tudi o strošku, ki ga uh, pomeni upravljanje s priseljenskimi tokovi za regijo Nohpadukele in to je od 4 do 5 milijonov evrov. Ampak bolj kot sama številka je bila pomembna ugotovitev, ki nas je precej zadela, da Te ocene številke niso podali organi regije Nohkadukele, ki se s tem problemom ukvarjajo že leta. Uh, oni, ki migrante stalno sprejemajo, stalno spremljajo, niso sešteli vseh stroškov, ampak vsekakor se niso obotavljali, ko je bilo treba te zneske stresti iz lastnih žepov, ko je bilo treba zagotoviti sprejem in podporo eh, vsem tem ljudem v stiski. Srečali smo tudi predstavnike gospodarstva iz te regije, ki so nam povedali, kako pomemben učinek ima to tudi na potrebo po večji varnosti eh, Uh, v prometu med Francijo in Združenim kraljestvom. Uh, morali so namreč zagotoviti uh, večjo varnost njihovih prezvoznih sredstev, kamionov in to pomeni za prevoznika do 550 tisoč evrov letno, če se želi izogniti temu, da bi bil sam sankcioniran če bi se na primer ugotovilo, da, je, uh, po, da ni opazil, da pre, prevaža v svojem kamionu nekega migranta in bi ga pri tem dobili na meji, na meji pri, kar bi pomenilo za njega potem še kazen, ki bi lahko znesla um, do milijona dvesto tisoč evrov stroškov za prevoznike. Tako da je na lokalni skupnosti vedno prisotna po eni strani ta širokosrčnost, eh, s katero se skuša migrantom ponuditi nekaj podpore in nekaj udobja, po drugi strani pa je na lokalni ravni tudi zelo veliko prebivalcev, ki se sprašujejo, zakaj morajo te napore v sprejem migrantov vlagati le oni in zakaj jih pri tem nihče ne podpira. Eh, to je vprašanje, ki se vse pogosteje pojavlja v lokalnih skupnostih. Pa če eh, in to predvsem v lokalnih skupnostih na točkah vstopa v Evropsko unijo ali pa na tranzitnih točkah, kot ste tudi vi ugotovili, so tudi tranzitne točke eh, problematične. Poročilo, ki ga pripravljamo za plenarno zasedanje odbora regij v mesecu decembru, uh, vključuje vse te elemente, ki vam jih predstavljam. Isto so bili ti elementi vključeni že v poročilo, ki smo ga predstavili lansko leto v času italijanskega predsedovanja. Uh, torej, kateri je ta pomemben element? To je povezovanje med državami članicami, med evropskimi državljani, ki skupaj uresničujejo uh, pomemben politični projekt. Ampak danes ta dosje, dosje o migracijah, uh, um, povzroča razhajanja med evropskimi državljani, povzroča razhajanje tudi med župani v evropskih občinah, ki se spopadajo s tem izzivom. In To je prvič zdaj, da se e, zbirajo vprašanja in pričevanja o dogajanju na kraju samem. Prvič smo v taki situaciji, ko je pritisk tolikšen, da lahko pomeni veliko nevarnost. E, torej, situacija je urgentna. Zato želim povdariti, da je treba lokalne skupnosti pri tem dosti bolj spremljati. E, kar se tiče financiranja, se seveda na evropski ravni skuša e, doseči dogovor o e, večjih vsotah e, namenjenih v proračunih za ta namen. E, Ehm, vem ampak vendarle je treba zagotoviti da bodo ta sredstva prišla do lokalnih skupnosti ehm, in čeprav vem da to gre po več etapah tudi preko eh, nacionalnih ravni in državnih proračunov eh, pa žal imamo tudi take izkušnje, da vemo, da, so, da je zadnji člen v verigi in to so ravno lokalne skupnosti tisti, ki uh, najmanj dobi od tega. Zato bi dodal še naslednje. Lokalne skupnosti tudi potrebujejo več informacij, saj so prve izpostavljene tem tokovom. Ne gre zgolj za sprejem migrantov, ki prihajajo naprimer iz podsaharske Afrike ali iz Siraka, Iraka, mm, iz Sirije, Iraka ali iz Eritreje ali odkot drugot morajo se tudi pripraviti na sprejem eh, ljudi iz teh tako različnih kultur. Dobro vemo, da so geopolitične spremembe povzročile veliko um, pretresov v državah v bližini Evrope, da tam povzročajo tudi žrtve in zato moramo lokalnim skupnostim nuditi informacije, da se bodo lahko na čim bolj primeren način pripravile na sprejem teh imigrantov. Lansko leto in letos je seveda ključna beseda mojega poročila, beseda solidarnost. Vem, da je tudi Evropski parlament želel podpreti pristop Evropske unije v zvezi s Eh, členom številka 80. Mislim, da se dejansko eh, ne smemo prepirati med seboj o tem, kako je treba uporabljati ta 80. člen, na katerem temelji solidarnost, ne le med državami članicami, ampak tudi med njihovimi posameznimi lokalnimi skupnostmi. Hvala lepa, gospod Dekostev, omenili ste zelo pomembne probleme. Mislim, da so to vprašanja, s katerimi se ukvarjamo vsi in zdaj bo treba iskati odgovore na nje. Zdaj pa bomo nadaljevali z govorniki s strani eh, nacionalnih parlamentov in besedo bom dala gospodu Janosu Lamarisu eh, ki je predsednik eh, odbora za notranje zadeve v parlamentu na Cipru. Ja, hronja, donizame, si analoge, si nandisis, Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. V okviru podobnih srečanj eh, znotraj Kozaka smo se že ukvarjali z, z vprašanjem koordiniranega pristopa k migracijam na ravni Evropske unije. Skušali smo Eh, predstavnike nacionalnih parlamentov osveščati o pritisku, ki ga zaradi migracij doživljajo države na jugu Evrope in nažalost smo morali doživeti številne človeške žrtve, žrtve med otroki eh, in eh, dočakati tudi te nove migracijske poti, preden smo se resneje lotili iskanja evropskega odgovora na to vprašanje. Ampak to je to, kar je treba početi znotraj Evropske unije. Iskati preventivne pristope, ki pa uh, imajo nažalost zelo pične rezultate. Uh, Zato moramo poiskati primirne odzive na take humanitarne krize. Ali je zapiranje meja primiren odgovor? To se sprašujemo in povedati moramo, da bodo migracijski tokovi v tolikšni miri obstajali vse dokler bodo eh, spopadi in konflikti v državah izvora še trajali. Zato se moramo lotiti problema na samem izvoru. V državah, kjer divjajo vojne, kjer je revščina, kjer se ne spoštujejo človekove pravice. Eh, v Evropski uniji tudi nosimo svoj del odgovornosti. In to, da ne najdemo učinkovitega odgovora, eh, upočasnjuje vzpostavitev miru in stabilnosti v državah ehm, v bližini Evropske unije, odkudar izhajajo ti migracijski tokovi. Eh, tudi med nami so države, ki so odgovorne za izkoriščanje tretjih držav, kar povzroča tudi izgubo ravnovesij ter vzpostavljanje diktatorskih režimov. Evropski voditelji bi se morali zauzemati za tako Evropo, kakršno si želijo in upamo, da bo pristop predsednika Junkerja prispeval k celoviti obravnavi vprašanja migracij. Bojimo pa se, da bi pomankanje e, politične volje pripeljalo do nekih polovičnih rešitev in ukrepov, e, katerih posledica bodo katastrofalni rezultati, rezultati, ki sploh ne bodo e, odsevali teže situacije, s katero se soočamo. Zato želim da se jasno zavedate, da se migracijska kriza dogaja vsak dan, da to ne zadeva samo ene države, ampak eh, celo skupino držav, da to zadeva celotno Evropsko unijo, kar pomeni, da je treba celotno evropsko migracijsko politiko preoblikovati tako, da bo v središču te politike solidarnost med državami članicami. In v tem kontekstu bomo lahko z nekim skupnim dogovorom, Eh, prišli do sporazuma o premestitvi eh, beguncev. Eh, trenutno pa nam je jasno, da pristop in rešitve niso celovite narave, ampak da so precej problematične. V Cipru smo o tem razpravljali na zasedanju našega parlamenta in govorili smo o nujnih takojšnjih ukrepih, ki jih je treba sprejeti na nacionalni in na evropski ravni, zato da ehm, bi našli primerne odgovore na to migracijsko krizo. Gospod Avramopoulos, komisar ehm, za to področje, je bil tudi povabljen. Ehm, na drugem podobnem srečanju je naš parlament sprožil celo vrsto vprašanj um, na to temo in je hkrati oblikoval precejšnje kritike napram Evropski uniji. Razprava se je dotikala predvsem problemov v državah izvora in govorili smo o tem, da bi bilo treba ustvariti žarišča miru in stabilnosti, kjer bo ta stabilnost lahko dolgoročno zagotovljena. In Govorili smo tudi o načelu solidarnosti in medsebojnega zaupanja med državami članicami, kar mora biti temelj našega sodelovanja in soočanja z migracijsko krizo. In govorili smo tudi o spoštovanju dostojanstva človekovega življenja, pa tudi o uredbi Dublin II. Potem, ko smo ocenili delovanje ciprskega centra za iskanje in reševanje, smo se dotaknili tudi različnih sredstev, ki bi bila možna v boju proti trgovcem z ljudmi, z begunci, s tihotapci beguncev. In skušali smo se vprašali, vprašati, na kakšen način bi lahko um, te lokalne organizacije um, uničili. Eh, predvsem je pomembno, da se ljudi, prebivalce eh, obvesti in pouči o njihovih pravicah ter o tem, na kakšen način se je treba boriti proti takšnim praksam. Odbor za notranje zadeve ter za enake možnosti sta se ukvarjala znotraj našega parlamenta z vsemi temi vprašanji. Naša država, Cipr, je, si je zamišljala povsem drugačen status begunca oziroma azilanta. Uh, in to iz naše osebne izkušnje, saj imamo že od leta 1974, ko smo bili sami napadeni, eh, zelo dobre izkušnje s tem, kaj pomeni bežati pred vojno, revščino in lakoto in iskati boljšo prihodnost. 14. septembra smo na Cipru razpravljali o tem. In Zato bo Cipr z veseljem na svojem ozemlju sprejel 274 oseb. Poleg seveda vseh tistih beguncev, ki so že nastanjeni v uh, begunskih centrih, uh, v Cipru in ki jih bo treba premestiti. Glede na to, da imamo na Cipru manj kot milijon prebivalcev in zelo velike težave z brezposelnostjo in krizo, eh, je to število beguncev, ki pa ga žal ne moremo preseči. Sploh, če pomislimo tudi na mm, zasedeno, zasedeni del ozemlja Cipra na severu se strani Turčije in vse ciprčane, ki so tudi zaradi tega pri nas preseljeni. Tako da vsi ti postopki morajo potekati predvsem ob spoštovanju načela človekovega dostojanstva. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospod Genaro Miljore, predsednik odbora za preiskave na področju sprejema identifikacije in ravnanja z begunci. Najlepša hvala odboru Libe za organizacijo tega pomembnega medparlamentarnega srečanja. Naš parlament je ponosen, da smo lahko med vami, kolegica Čentemero na moji desni in jaz sam, in da tukaj lahko predstavljamo uh, tudi druge uh, poslance naše države, ter uh, da smo tukaj v družbi evropskih poslancev iz naše države, kot je gospa Kjenge. Torej, gre predvsem za vprašanje, pravic in vzpostavitve tudi pravega evropskega prostora za področje migracij. Celovit pristop, to pomeni, da želimo pristop, ki bo obravnaval problem v celoti in ne le po delih. Zato so s tem povezane precej kompleksne zahteve po strukturirani obravnavi tega pojava. V obratnem primeru bomo eh, prišli pred vprašanje tako, kot če bi se o biološkem vprašanju življenja spraševali ločeno od fizikalnih in kemijskih zakonov. Zato je posredovanje s katerim lahko rešujemo človekova življenja, nujno. Moramo pa se seveda vprašati tudi o tem, kako naj zajezimo te tokove na izvoru, kar seveda ne pomeni, da jih želimo na silo zaustaviti. In hkrati moramo zauzeti držo pri tem celovitem pristopu, pri kateri ne bomo pozabili na spomin, na kolektivni spomin celotnega kontinenta Evrope, Eh, v katerem je bila tudi Italija zelo dolgo časa dežela eh, emigrantov, pa tudi dežela beguncev, ki so v Italijo bežali eh, od vojn in iz totalitarističnih režimov. Vse to je zelo pomembno, če želimo razumeti našo vlogo, pa tudi projekt, ki ga imamo na naši celini. Uh, ravno tako se moramo spomniti naših temeljnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Evropski projekt je nastal zato, da bi Eh, se rešili te nočne more vojne, zato da bi podrli zidove med nami in se povezali med seboj. Ta socialni, kulturni in civilni eh, sistem, ki je vzpostavljen v Evropi, ni pod vprašanjem zaradi migrantov, ampak zaradi tistih, ki znotraj Evropske unije spodkopavajo ta sistem. Pravica do azila je individualna pravica in je neodtujljiva pravica in zato menim, da je zadeva, ki jo je omenil tudi gospod Morkone, zelo pomembna in sicer, da je eh, vprašanje vzpostavitve seznama varnih oziroma manj varnih držav, iz katerih bežijo ljudje, eh, Eh, vprašanje ki ga je treba obravnavati vedno v luči zagotavljanja individualnih pravic. In hkrati je to pravica, ki ne zadeva drugih, to je naša pravica in iz tega razloga se mi zdi bistvenega pomena prizadevanje, ki ga to vloga tudi naša država in sicer, da spodbuja takšno politiko, ki bo okrepila evropski azilni sistem. UKT, eh, pri čemer so vključene vse evropske agencije, EASO in druge, in ki zagotavljajo učinkovitost delovanja tega sistema, pa tudi sistema vračanja in to vedno ob spoštovanju človekovih pravic, kot je bilo to že rečeno, pa tudi ob spoštovanju Dublinskega sporazuma. Zato se mi zdi bistvenega pomena, da posodobimo zakonodajo, tudi našo nacionalno zakonodajo, Eh, ob spoštovanju možnosti vzpostavitve zakonitih poti tako za begunce, zato da bi bili takoj sprejeti v tranzitne centre, pa tudi zato, da se vzpostavi neko jasno stališče tudi med ljudmi. E, tudi v naši državi, saj se je treba zavedati, da je v našo državo prišlo v zadnjih desetletjih od prvotnega pol milijona mm, že do pet milijonov ljudi in do, večina od njih je na začetku bila tudi nezakonito priseljenih, pa se je potem postopoma njihov status legaliziral. Eh, res pa je, da moramo zagotoviti nek nadzor v našem sistemu za sprejemanje migrantov je bilo zelo veliko vrzeli. To je Evropski parlament tudi dobro ugotovil in zato je poslal preiskovalno komisijo uh, v Italijo. In na podlagi njenih ugotovitev je bil uh, vzpostavljen tak pristop za sprejem beguncev, za katerega se je pa izkazalo, da je najbolj pripusten za nezakonite oblike prehajanja meje. Res je treba poudariti, da moramo ljudi obravnavati individualno in uh, se posvetiti tudi traumam in šokom, ki so jim bili izpostavljeni zato, da so se podali na takšno pot. Uh, ne smemo pozabiti, da ti trgovci, eh, prodajalci eh, možnosti vožnje preko sredozemlja niso le tihotapci, ampak so tudi pravi rablji, ki so pripravljeni tudi posiljevati in mučiti ljudi, ki iščejo neko rešitev zase. In vsega tega se morajo zavedati vsi odgovorni, tako na upravni ravni kot odgovorni politiki. In še ena tema, ki se tu še nismo dotaknili in ki se mi zdi bistvenega pomena, če želimo zagotoviti kredibilnost za našo politično in zakonodajno pobudo. Govorim o informiranju. Dobro vemo, kako pomembno je korektno informiranje. Tudi zato, ker je politični trg strahu, trg, ki se razrašča zaradi predsotkov in sloganov eh, upirjenih proti dobrim praksam. Zato je treba začeti že v izobraževalnem sistemu. Eh, skušati je treba posredovati v medijih, zato da bodo posredovali korektne informacije, ki bodo odražali realno stanje. To je po, nas, eh, po našem mnenju zelo pomemben pristop. Poleg tega, pa čeprav smo v naši državi tudi imeli kar precej protestov zaradi tako številnega prihajanja migrantov in prosilcev za azil, želim povdariti, da eh, ti protestniki vendarle predstavljajo manjšino. Eh, večina državljanov eh, pristopa k problemu z zdravim razumom. In zato moramo dejansko delati na tem, da se bo ta naš občutek za dostojanstvo in za spoštovanje človekovih pravic na razumen način prenesel tudi eh, med državljane. Kot politik in kot poslanec zato pravim, da moramo biti sposobni eh, zauzeti se za teh 100 tisoč in več ljudi, ki potrebujejo podporo in zaščito. In če, tega bomo, če tega ne bomo nudili tem državljanom, ne bomo zmogli nuditi primerne zaščite tudi eh, ne drugim 500 tisočem državljanov, govorim pa o državljanih Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Miljore. Zdaj pa dobi besedo gospod Francisco Marquez de la Rubia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 Evropske države so vezane na listino temeljih svoboščinah eh, Evropske unije. Ta potrjuje pravice, ki izhajajo iz ustavnih tradicij in mednarodnih zavez eh, držav članic. V tem smislu so vse pobude Evropske unije na področju priseljenske politike, kako tudi pri drugih politikah, vezane na zaveze, ki izhajajo iz listine o temeljnih svoboščinah Evropske unije, ki med drugim priznava naslednje pravice. Dostojanstvo, pravica do življenja, integritete oseb, pravica do svobode, varnosti, spoštovanje zasebnega življenja in družinskega življenja, pravica do dela in pravica do azila, potem zaš, zaščita in pa ne dovoljuje diskriminacije ali pa diskriminacije pred zakonom. Um, to ne izhaja samo iz, tudi iz nacionalnih ustav, ampak so te pravice določene v pravnem okviru Evropske unije, kako sem že povedal, v listini o temeljnih svoboščinah. No, ampak eh, tukaj imamo seveda tudi realnost in trenutno v Evropske uniji doživljamo, da so šefi vlad in držav eh, med seboj eh, nekoliko sprti, ravno v tem trenutku razpravljajo o tem, kako bi se lahko spoprijeli z tem, priseljenskim uh, fenomenom, za to begunsko krizo. Um, prav gotovo je zelo primerno, da v tem, v tem trenutku razpravljamo tudi v odboru za državljanske svoboščine Evropskega parlamenta. Smo v nujni situaciji in spomniti vas želim na to, da nujne situacije zahtevajo kratkoročne ukrepe, nemudne ukrepe, ampak ti morajo biti seveda izvedljivi in pametni. Uh, Španska vlada je uh, skozi Ministrstvo za zaposlovanje in socialne zadeve že uh, si zelo prizadeval za to, da bi lahko spodbudil programe za sprejem uh, za upravičence do mednarodnega azila. Um, Tako da ehm, pravzaprav v zadnjih proračunih nismo znižali sredstev, ki bi bili namenjeni za te postavke. Celo več denarja je bilo temu namenjenega zaradi dodatnih sredstev, ki smo jih črpali iz evropskih skladov in to v državi, ki je v zadnjih letih zelo trpela zaradi gospodarske krize. Res je, da je vedno več prosilcev za mednarodno zaščito, ampak v naši državi je ta številka še vedno relativno nizka in uh, mi imamo zelo razvit uh, program sprejemanja teh oseb, prizadevamo si, da bi te osebe vključili v družbo in na delovni trg. To delamo na odločen, ampak odgovoren način. Eh, v Španiji je, smo zavezani nuditi humanitarno pomoč eh, državljanom tete države, eh, ki prihajajo na naš teritorij, tudi če gre za gospodarske migrante. Um, pri tem se opiramo na pomoč ministerstva, pa tudi na pomoč nevladnih organizacij. Španska vlada je že uh, sprejela prve kvote, ki so izhajale iz prvega načrta Juncker in pripravljeni smo se na solidarnosten način soočiti za to begunsko krizo, priseljensko krizo. Uh, v skladu z dogovori, ki bodo sprejeti na Evropskem svetu. Naj predstavim izkušnje moje države Španije, ki že desetletja se sooča z hudim priseljenskim pritiskom. Blizu smo severnoafriškemu kontinentu eh, in to pomeni, da je Španija pomembna točka vstopa tudi za nezakonite priseljence. V letu 2006 smo imeli 39 tisoč eh, priseljencev in eh, od takrat smo bili bolj eh, pozorni na ta problem nezakonitega priseljevanja in na izgubo človeških življenj, do katere pride zaradi tega nezakonitega priseljevanja in zaradi tih otapskih tolp. Že večkrat smo danes slišali govoriti o takšni situaciji. Uh, Vlada je od leta 2006 do danes za 90,3 odstotka znižala število nezakonitih priseljencev, ki pridejo do naših obal. Um, Prav tako smo razširili naše ukrepe na trete države, um, zato da bi preprečili e, vstop, uh, izstop um, ljudi iz tretjih držav in s tem preprečili nezakoniti tok priseljencev, ki bi, tako, ki bi sicer lahko prišel do Španije. Tukaj tesno sodelujemo z državami, kot so Mauretanija, Senegal ali Maroko in zaradi sodelovanja s temi tretjimi državami se je za 99 odstotkov znižal znižalo število priseljencev, nezakonitih priseljencev, ki so prej prihajali recimo na Kanarske otoke. Uh, Mm, priseljevanje, nezakonito priseljevanje je eno izmed največjih izzivov našega stoletja. Ne smemo dovoliti, da bi Evropa postala uh, trdnjava, Evropa temelji in mora še naprej temeljiti na solidarnosti. Ampak ne gre samo za vprašanje meja in ne gre samo za to, da kaznujemo tiste, ki branijo evropske meje. Gre za to, da je treba dobro in na učinkovit način upravljati za viri in v ta postopek vključiti vse partnerje, vse odeležene strani. Eh, Španija ima tukaj dobre izkušnje. Naj, najpomembneje je razumeti, da je najpomembneje izboljšati pogoje življenja življenja v tretjih državah. Na ta način bo tudi manj priseljevanja. Eh, treba je učinkovito sodelovati z tretjimi državami, z izvornimi državami, torej lotiti se je treba problema pri izvoru in izboljšati um, življenje ljudi v izvornih državah. Eh, predvsem pa mora biti naš cilj, da um, je čim manjša izguba človeških življenj pri tistih, ki iščejo nezakonite poti v Evropo. Ehm, Evropska unija je skupek civiliziranih držav, istočasno pa moramo skrbeti tudi za varovanje naših zunanjih meja. Ehm, to velja za vlade, za države članice in za naše agencije. Evropska unija mora nuditi finančno in strokovno podporo tistim državam, ki branijo naše zunanje meje um, podpora in sodelovanje morata biti razširjena tudi na tretje države, ki so tranzitne države ali pa izvor nezakonitih priseljencev. Uh, to je ključnega pomena in zato potrebujemo učinkovite mehanizme sodelovanja, uh, ki morajo biti zamišljeni na kratkoročen, srednjeročen in pa dolgoročen način. Nepogrešljiv je tudi uh, nek skupen nadzorovan proces priseljenskih tokov, ki mora biti povezan z možnosti uh, z možnostmi, ki jih moramo znotraj naših držav ponuditi tistim, ki so že prišli v naše države in ki bo pripomogel k temu, da razbijemo tihotapske mreže, ki izkoriščajo to situacijo. Nezakonito priseljenje eh, je tisto, kjer so zelo pogosti pojavi eh, izkoriščanja teh oseb, zlorab oseb, eh, zločinov. Eh, in zato se moramo priti temu učinkovito boriti. Španija je zelo tesno opazovala ta problem in zato imamo s tem veliko izkušenj in najboljših praks, ki jih lahko podelimo z drugimi. Naredili smo tudi veliko eh, napak. Na začetku smo podbudili nezakonito priseljevanje. Um, In če to naredimo, pravzaprav je to voda na mlinti otapskim mrežam, ki, um, tihotapijo te ljudi. Okrepiti je treba Dublinski sporazum ali pa ga preoblikovati, kaj ti danes je to samo še mrtva črka na papirju. Treba je na odločen način. Uh, in učinkovit način vzpostaviti mrežo kritičnih točk oziroma hotspots, treba je doseči dogovore o hitrem vračanju tistih oseb, ki ne izpolnjujejo pogoja za podelitev azila ali statusa begunca um, in treba je zagotoviti notranjo solidarnost, ki mora še naprej ostati temelj naše unije. Um, tukaj se soočamo z velikimi izzivi, je pa res, da so tudi tveganja tukaj zelo velika. Najlepša hvala, gospod eh, Delarubije, da ste se dotaknili tega zelo pomembnega področja in tudi vprašanja programov za integracijo vseh teh oseb, ki so prišli v Evropsko unijo. Zdaj pa dam besedo gospe Kari Henriksen iz odbora za pravo eh, v pravne zadeve v norveškem parlamentu, ki je tudi pridružen Evropski uniji in zato to vam z veseljem dajem besedo, da slišimo tudi vaše mnenje in vaš pristop. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, hvala za vaše vabilo, da spregovorim danes tukaj. Koristno je slišati o trenutni razpravi v drugih nacionalnih parlamentih o tako resnem vprašanju s tako tragičnimi posledicami, kot je to. Ta kriza je začetek novega obdobja za vse evropske države. Nemogoče se bo vrniti v razmere, kot so bile. To je akutna kriza in kaže dolgoročni razvoj v prihodnje. Norveška podpira tako kratko kot dolgoročne celovite pristope. Podpiramo dialog, demokratičen in miren razvoj v državah, odkuder begunci prihajajo. Trenutna migracijska kriza je naredila veliko tis na nas, Nedavno smo imeli lokalne in regionalne volitve na Norveškem. Ta kriza je bila tema tudi na teh volitvah. Norvežani želijo prispevati. Naj izpostavim, zakaj je imigracijska razprava pomembna za Norveško in naj vas obvestim o ključnih elementih v političnem dogovoru, ki smo ga sklenili v norveškem parlamentu pred poletjem. In končno, bi rada omenila še nekaj norveških prispevkov v trenutni krizi. Na začetku pa naj spomnim, da čeprav nismo članica Evropske unije, Norveška sodeluje v velikih, veliko delih pravosodnega sodelovanja in sodelovanja na področju notrnih zadev. Šengenski sporozum, dablinsko sodelovanje in tudi Evropski azilni podporni urad. Vse to vključuje naše sodelovanje. Zato je evropska migracijska politika pomembna za nas. Kot članica je Norveška bila na jesenskem sestanku OVSE prejšnji teden. Tudi v državah članicah OVSE je ta tema zelo pomembna. Parlamentarne skupine so prebrale izjave na to temo. V zadnjem mesecu se je število prosilcev za azil na Norveškem povečalo. Številke Norveškega direktorata za imigracijo kažejo, da je leta 2014 bilo približno 11500 prosilcev za azil na norveškem. Cenjeno je bilo, da, bo, da je bilo do sedaj leta 2015 že 16-20 tisoč takih prošen. Tudi prejšnji teden je kar nekaj prišlo, večina iz eh, Sirije, veliko pa tudi iz Eritreje in Afganistana. Večina je pripotovala na Norveško iz drugih šengenskih držav. Nekateri sirski begunci pa so prišli tudi z ruske strani. Obstaja široko soglasje, da potrebujemo široko soglasje v Evropi. Zato pozorno spremljamo razvoj dogodkov na ravni EU, tudi kar se tiče mehanizma premestitve, o katerem se je odločalo včeraj. Pripravljeni smo prevzeti naš del odgovornosti in smo udeleženi v politični razpravi. Zonani minister je se pogovarjal z Angelo Merkel in pravosodni minister se je mudil na sestanku pravosodnih ministrov včeraj. Tam je tudi povedal stališče Norveške, da želi sodelovati pri tem mehanizmu premestitve na prostovoljni podlagi. Pred poletjem smo tudi v Norveškem parlamentu razpravljali o tem. Jonas Kostere vodja. En od strank je želel široko soglasje. Vse stranke sprejemajo široko politično soglasje, da je potrebno razrešiti razmere v Siriji in tudi v sosednjih državah. Imamo široko soglasje, da ima Norveška tudi precejšnje možnosti izboljšati trenutne razmere. Norveška bo povečala humanitarno pomoč Siriji in sosednjim državam za približno 27 milijonov evrov leta 2015. To pomeni, da bo celovita podpora znašala približno 135 milijonov evrov letos. Še 27 milijonov evrov bo dodanih leta 2016. Norveška je visoka komisarja Združenih narodov za begunce obvestila, da smo pripravljeni sprejeti 8000 beguncev iz Sirije v obdobju 2015 do 2018. Z 1500 na 2000 pa smo povečali kvoto za premestitve beguncev. Nevladne organizacije in lokalni organi so bili povabljeni, da naj sodelujejo pri integraciji, namestitvi beguncev, ki sedaj prihajajo mesta, humanitarne organizacije, nevladne organizacije in drugi organi, pa tudi družine posamezniki, so entuzijastični pri iskanju načina za pomoč beguncem. Skupno prizadevanja so pomembna za uspešno integracijo. Mesta, ki bi dobila več kot sorazmerni delež beguncev, bodo dobila dodatna nepovratna sredstva. Prav tako bomo ponudili dodatna sredstva še drugim organom. Norveška prispeva tudi plovila za sredozemsko operacijo. Od 3. septembra sta dve ladi, ki smo jo prispevali, rešili več kot 700 ljudi. Vlada je nakazala, da bomo podaljšali norveško udeležbo v operaciji. Prav tako vem, da so poslance tega odbora obvestili, o pomembni vlogi komercialnih ladij pri reševanju beguncev v sredozemlju. Norveške trgovinske ladje so k temu precej prispevale. Norveška vlada je tudi podprla obstoječe azilni program v Grčiji in mu dala nepovratna sredstva. Predlagali smo, da bi sredstva namenili tudi za reševanje trenutne krize dodatna sredstva za pomoč razreševanju trenutnih razmer v Makedoniji in Srbiji so tudi že bila dana na voljo. Prav tako bomo gostili donatorsko konferenco Združenih narodov za sirske begunce. Še enkrat bi se zahvalila Evropskemu parlamentu za organizacijo te konference. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci, madame Henriksen, maintenant hvala, gospa Henriksen. Zdaj pa še zadnji prispevek gospoda Stefano Malja oziroma gospod Stefano Malja, eh, poročevalec mnenja eh, o Evropski agendi za migracije znotraj Evropskega socialnega in ekonomskega odbora. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil odboru Libe za vabilo in za to, da so nam dali platformo za razpravo. Mislim, da je zelo pomembno, da nadaljujemo z dialogom in razpravo, kaj ti jasno je, da prihaja do razlik po EU glede te teme. EU se veliko kritizira zaradi preč razprav in preč dialoga, vendar pa Prav tako je zelo pomembno, da smo sposobni tudi ukrepati. Po mojem mnenju je migracijska kriza večja in bolj nevarna kot finančna kriza, s katero smo se soočali zadnjih nekaj let. Veliko krat je že bilo rečeno, da je to kriza, ki bi lahko raztrgala EU. Moramo pa se vprašati tudi tole. Kaj pa, če EU ne bi bilo? Kako bi se odzvale posamezne države članice? Ekosok je prejšnji teden sprejel resolucijo in to soglasno. Mislim, da je to zelo pomembno sporočilo, sporočilo, ki je prišlo tudi iz Evropskega parlamenta samega. To kaže, da je v Evropi možno doseči soglasje. V naši resoluciji smo rekli, da potrebujemo solidarnost. Solidarnost z migranti, ki si zaslužijo azil in zaščito. Prav tako pa zahtevamo solidarnost od posameznih držav članic, še prav posebno od tistih, ki se soočajo z največjimi pritiski v tej trenutni krizi. Pozivamo k skupni rešitvi za vse države članice tudi v Ekosoku so, so bila različna mnenja, različni člani iz različnih držav imajo drugačna mnenja, različna mnenja. Vendar pa vsi so razumeli, da moramo sedaj pokazati enotnost, da je Evropa enotna in da stojimo skupaj. Žal EU v tej krizi ni podala veliko pozitivnih reakcij, veliko je bilo negativnih. Videli smo nekaj samotnega ravnanja z migranti in počasi smo se pozitivno odzivali. Seveda je včerajšnji dogovor o 160 tisoč migrantih in prosilcih za azil, ki bodo preosporeni po EU, pozitiven. Ne smemo pa podcenevati teže take odločitve. Težko je bilo priti do tega, vendar pa ko vidimo Jordanijo, Libanon in Turčjo, ki imajo pravka z milijoni, se moramo vprašati, ali počnemo dovolj kar se tiče našega mnenja. Ekosok je pripravil kar nekaj mnen o razmerah na področju migracij in prosilcev za azil. Sam sem bil poročevalec pred dvema letoma za migracije in nezakonito priseljevanje v sredozemlju in žal mi je, da je trajalo toliko časa, da smo končno sprejeli dejstvo in pogledali resničnosti v oči da je to težava Evropske unije, ki se ga moramo lotiti enotno. Sedaj 5 pred 12, pa se skušamo lotiti tega na ustrezen način. Naše mnenje bo predstavljeno decembra. Eden od izzivov pa je, da vse skupaj temeljimo na resničnosti. Zato bomo imeli misijo na Sicilijo, ko bomo obiskali kar nekaj begunskih centrov. Intervjuvali bomo posamezne begunce in se bomo srečevali z ljudmi, ki bodo spregovorili o prvem odzivu. Ja, so Frontex in še prav posebno pomembno predstavnike lokalnih nevladnih organizacij bomo srečali. To je zelo pomembno, kajti brez pomoči teh lokalnih nevladnih organizacij in civilne družbe same, to predstavljamo mi, bi bila zmogljivost držav članic precej omejena. V našem mnenju bomo seveda govorili tudi o instrumentih Evropske unije, kot je Evropska sosedska politika in trgovinskih sporazumih. Zahtevali bomo, da bodo tukaj elementi povezani tudi s premeščanjem. Še prav posebno pa se bomo osročali na dve temi. Civilno družbo. Tukaj si bomo ogledali, kako bi lahko civilna družba združevala, bila bolj učinkovita na terenu samem in pomagala v prvem odzivu. In drugič, prav tako, bomo skušali zagotoviti, da bo Evropska unija pomagala civilni družbi, da pomaga nam. Civilna družba je, kar je. Običajno nima dovolj virov in resnično menim, da bi nekaj sredstva Evropske unije morali usmeriti tudi v pomoč tem akterjem na terenu samem. Osredotočali se bomo tudi na integracijo glavna prednostna naloga v tem trenutku je, kako upravljati s trenutnimi razmerami, s krizo. Prav tako pa je pomembno, da začnemo razmišljati o tem, kaj storiti, ko bomo enkrat že sprejeli prosilce za azil. Največja nevarnost, ki nam preti je, da jih sprejmejo, mo bodo prišli v naše države, potem pa ne bomo vedli, kaj storiti z njimi. Potem bodo v ravnljivem položaju, morda jih bodo spet izkoriščali, izhajajo iz nevarnih okoliščin, razmer, potem, če ne bomo storili dovolj, bodo ranljivi na ponovno izkoriščanje. Lahko pa to spremenimo v nekaj, kar bo pozitivno glede dveh vidikov za same migrante, prosilce za azil, da bodo našli svoje mesto v družbi, da jih bo ta sprejela in da se bodo lahko vključevali v družbo prav tako, da bi lahko potem prispevali to družbo. Zato je zelo pomembno, da pripravimo ustrezno infrastrukturo za to. Pretekle izkušnje za, žal kažejo, da če ne storimo dovolj, ustvarimo geta in tega si ne želimo. Zato se bomo potrudili po najboljših močeh uporabili vse vire za to, da bi migrantom pomagali pri pozitivnem prispevku k izgradni držav, v katerih so. To bo pomagalo pa seveda tudi državam, v katerih so. Kot sem že dejal, bo naše mnenje pripravljeno od decembra, za nas je zelo pomembno, da bomo imeli tudi javno predstavitev 15. oktobra, kjer se bomo pogovarjali še prav posebno o integraciji na trg delovne sile. In naše mnenje bo potem na voljo za glavno razpravo in glasovanje decembra. Upam, da bo tudi Evropski parlament lahko upošteval naše stališče na to temo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Malja. Zdaj imamo na voljo skoraj dve uri za razpravo, za vprašanja in odgovore. Eh, besedo bomo dali poslancem iz nacionalnih parlamentov, pa tudi našim kolegom članom odbora Libe. Prvi bo gospod Cash iz House of Commons v Združenju kraljestvu. Hello. Can you hear me all right? All right? Me slišite? Hvala lepa. Bojim se, da je veliko tega, kar sem danes slišal, izhajalo iz želje, da bi našli ši, eh, rešitev. Žal pa je precej tega, kar sem slišal, nerealističnega. To, kar se dogaja še prav posebno glede na sklep včeraj, da bomo s kvalificirano večino uveljavili kvote, tudi nekatere, za nekatere, drž, nekatere države, ki si tega ne želijo, to bo torej vpliv, ki je podoben umetnemu pritisku. In zato me skrbi, da se stvari razvijajo v to smer. Zato naj zastavim vprašanje, je sploh kje kakšna omejitev za tiste, ki prihajajo iz režimov, ki zatirajo, pa naj si bo iz Afrike ali odkudorkoli druge, da prihajajo k nam ali bodo k nam lahko prihajali samo tisti, ki imajo določena sredstva. Do velike mere pa so to ekonomski migranti. Čeprav seveda moramo biti sočutni s pravimi begunci, pa je vprašanje, ali so to res prosilci za azil ali so ekonomski migranti. Kaj je pravzaprav sploh begunec? Po konvencije iz leta 1951 in vprašanja, ki so povezana z listino o temeljnih pravicah in svoboščinah. Mislim, da bomo morali imeti veliko bolj podrobno opredelitev, kdo begunec je. Še zadnje vprašanje. Vprašanje džihadistov. To še ni bilo omenjeno do sedaj in Izjemno bi bilo, če bi ugotovili, da bi od milijona ljudi, ki bi lahko prišlo v Evropsko unijo, in Evropska unija je v kritičnem trenutku, se vedno bolj razkraja, tudi voljivci sami so nedavno pokazali, da je zaupanja vedno manj. Torej, moja zadnja točka je sledeča. Ma ne bomo končali s tem, da bomo imeli različne ljudi, ki prihajajo iz različnih ozadij, tradicij in kultur, ki se ne bodo integrirali v evropske vrednote, katerih toliko slišimo danes, solidarnost in tako dalje. Mar potencijalno morda ne ustvarjamo težav, ki jih bodo voljivci zavrnili in bo to pomenilo razkorak Evrope, namesto da bi postala bolj koherentna sila. Hvala lepa. You, Cash, now... Hvala lepa, gospod Keš. Sedaj pa gospod Button, Evropski parlament. Um, Hvala lepa, predsedujoča. Nastavno vprašanje za komisijo, vendar pa vodoma tole. Keith Vess, predsednik odbora za notranje zadeve je dejal dvoje. O migrantih je rekel tole. Evropska unija mora vzeti ozir voljivce. Veselime, da je govoril o tem, kajti včeraj smo veliko govorili o beguncih in prosilcih za azil. In seveda, konvencija iz leta 1951 določa natančne kriterije, kdo je begunec. Veliko, če ne kar velikanska večina, na vratih Evrope ne izpolnjuje teh kriterijev in niso begunci, ampak so migranti in to nezakoniti. Potem je dejal, verjetno je mislil na vlado Združenja kraljestva in tudi EU, da moramo imeti načrt, ki ga bomo lahko prodali državljanom. Politiki menijo, da če lahko razložijo neprivlačne politike, da lahko to prodajo ljudem bi sem prodajalec kar nekaj časa, pa vam moram povedati, da ljudem ne morete prodati nečesa, česar si ne želijo. Kajti, če vam pa še to uspe, ste mešetar, ne pa trgovec. In ljudje po Evropi pravijo, da si ne želijo množičnega priseljevanja. Videli smo demonstracije po vsej Evropi. Seveda na BBC, politično korektnem televizijskem programu, tega ne boste videli, Če hočete to videti, morate iti na RT, Russia Today, tam pa boste to videli. To je res zanimivo. Včeraj na odboru tukaj so kritizirali Mačarsko. Zaradi tega, ker je mačarska vlada svoje lastne državljane poprašala o tem, če se si želijo. Bog ne daj, da bi EU to kdaj storila. Kaj ti seveda bolje eh, ve, kaj početi kot državljani. Edini, ki je smiselno govoril o tej krizi, je bil Viktor Orban, tako da sem bil vesel, da se je Mačarska postavila po robojevu. E Videli smo torej vedno več priseljencev in to ni več migracija, to je invazija. Poglejte si mladeniče v Kaleju in na Mačarskem. Ne prosijo, da naj jih spustijo notri, ker jih preganjajo v svojih državah. Zahtevajo vstop so agresivni in arogantni. Več, kot bomo teh ljudi spustili, notri več jih bo prišlo. Gospod Malja je vprašal, kje pa bi bili, če Evropska unija ne bi obstajala pri tem vprašanju, potem verjetno tudi te težave ne bi bilo. Kajti gospa Merkel je, kot vemo, povabila vse, ki želijo, da lahko pridejo, sedaj čuti posledice in zaradi šengenskih odprtih meja, vedo, da če bodo prišli v eno državo, lahko potem gredo naprej. Vse do Kalaja. Večina teh ljudi prihaja iz muslimanskih držav. To smo že slišali. Veliko bolj smiselno bi bilo, če bi prosili za azil v muslimanskih državah. Šli v drugo smer. Tako da prihajam do dveh enostavnih vprašanj za komisijo bo komisija sprejela dejstvo, da večina teh ljudi, ki skušajo priti v EU, niso prosilci za azil, temveč so ekonomski nezakoniti priseljenci in bi morali to upoštevati. In drugič, ali bo komisija sprejela, da je potrebno uporabiti diplomatski pritisk in praktična sredstva kot usklajen odziv nacionalnih vlad, da pritisnejo na zelo, zelo bogate muslimanske države v zalivu, ki bi lahko sprejele te ljudi. Bolje bi se umestili v to okolje, te družbe, to bi bilo bolje za njih in za nas. Pa tudi privoščijo si lahko, ker so tako bogati. Hvala. Hvala, gospod Baten. Žal mi je, ampak bojim se, da ni predstavnika komisije danes med nami in zato bi bilo vaše vprašanje primernejše danes do povdne gospod eh, kas iz eh, latvije izvolite eh, hvala lepa trenutno spoštovane kolegice in kolegi spet govorimo o posledicah kaj bomo storili z migracijo kakšni bodo nadaljni ukrepi in tako dalje in tako dalje na lokalni in regionalni ravni pa moramo še vedno govoriti o vzrokih za to krizo eden od vzrokov glede katerega se strinjamo je organizirani kriminal organizirani kriminal v sredozemskem kontekstu, vendar pa se tu ne ustavi. Zelo veliko je tega tudi znotraj EU. To smo videli na mačarsko-avstrijski meji, tovornjak poln beguncev, kjer so tragično preminuli, ker jim je zmanjkalo zraka. In zato mislim, da bi države članice Evropske unije morale spremeniti kazenske zakonike in povečati kazni za tiste, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem beguncev. Na nacionalni ravni bi bilo zelo težko se boriti proti organiziranemu kriminalu, kajti ti kriminalci delujejo čezmejno. Zato moramo to vključiti tudi Europol, da se bodo lahko torej zoprstavili organizatorjem. Na nacionalni ravni pa moramo prepoznati posameznike in to so večinoma državljani Evropske unije. To seveda pomeni, da nam bo to pomagalo tudi pri boju proti razlogom za to krizo. In ko govorimo o Europolu in ko smo slišali, da Europol nima dovolj virov za boj proti organiziranemu kriminalu, potem to pomeni, da bi lahko uporabili zaplenjeno premoženje za okrepitev zmogljivosti Europola. Zato vabim države članice, da spremenijo kazenske zakonike in da povečajo kazni za dihotapce na ozemlju Evropske unije. Hvala lepa. Gospa Wimberg. Eh, tak for ordet. Jeg tenkte begynne med å berette litt om situasjonen. Hvala lepa. Naj razložim razmere v svoji državi. Približno 7000 migrantov pride vsak teden. 7000 na teden. Morda se boste vprašali, kje se bo vse skupaj končalo, ko bomo prišli do točke, ko bomo obrnili hrbet Dublinu, celo Švedska je to že storila, veliko držav je to že storilo. in prosilce za azil. Sedaj pošiljamo na Švedsko, kjer poskrbijo za nje in dajo za jesti in zapiti, potem pa gredo naprej na Finsko, ker na Švedskem postopki trajajo predolgo. In mislim, da se to tudi ne bo izboljšalo. Prav tako pa vidimo še nekaj. Namreč ne lotevamo se vzrokov. Slišali smo nekatere predstavnike Združenih narodov, ki so govorili o tem, da nimamo dovolj denarja za pomoč vsem ljudem. Da ljudje, ki so obupani, pač tvegajo življenja za beg prek Sredozemskega morja. Pomagati moramo čim več ljudem na terenu, na kraju samem, namesto da jim pomagamo šele potem, ko že pridajo na drugo stran sredozemlja. Njihov namen je priti v Severno Evropo, kaj ti dobili boste dovoljenje za bivanje, če ste iz Sirije, boste dobili precej finančnih dodatkov in tako dalje. Tisti, ki so najbolj ogroženi, seveda ne pridajo tako daleč. Tudi FAO je dejal, da so pozivali k nujni pomoči, da pa je ne dobijo, da bi radi razdelevali prehranske kupone, pa tega nimajo. Tako da torej ni presenetljivo, da se dogaja to, kar se. Potrebno si je ogledati vzroke. Vemo, koliko milijonov ljudi čaka v Turčiji na beg v EU. Tako da v bistvu ne moremo nič storiti. Mi teh 160 tisoč oseb je premalo. Potrebno se je ogledati vzroke. Parola, Hvala. Uh, zdaj pa dobi besedo predstavnik Malteškega parlamenta. Hvala lepa za to, da lahko o tem spregovorimo danes. Uh, Kot je že bilo rečeno, ko smo organizirali to konferenco, nismo predvidevali, da bomo imeli danes v Bruslju tudi vrh Evropske unije o migracijah. Dobro, mi na to gledamo z nacionalne perspektive, zato bi rad spregovoril o Malteški perspektivi. Priča smo povečanemu dotoku priseljencev od leta 2002 iz Severne Afrike. Ko govorimo o tem pritoku, mislim na to, da so zapustili Severno Afriko, še prav posebno Libijo, zato ker pač prihajajo iz nekaterih regij pod Saharske Afrike, iz Nigra in drugot, kjer so razmerene vzdržne. Že kar nekaj časa je tako. Kar nekaj tisoč jih prihaja na leto, že leta. In to moramo torej spremljati tudi glede na geografski položaj in velikost države. Malta ima 420 tisoč prebivalcev in je velika 316 km. več kot 3000 ljudi, torej na kvadratni kilometr, je gostota prebivalstva. Malta je vaš čas izpostavljala, da si moramo vse skupaj ogledati v širšem kontekstu, v kontekstu evropske solidarnosti, kajti žal je za državo kot je Malta, pa tudi za državo kot je Italija in Grčija, bilo tako, da minevajo leta, ko smo govorili o tem, pa se ni nič zgodilo ker druge države tega niso izkusile, tega pojava povečanih migracij, so potem enostavno to pometali pod preprogo in dejali, da to ni njihova težava. Žal se je v zadnjih mesecih zgodilo nekaj tragičnih nesreč. Več kot 2600 ljudi je izgubilo življenje pri iskanju svobode v Evropi. Poleg tega smo videli strašanske grozote, veliko otrok, ki je tudi pomrlo na morju. In to je klicalo k več solidarnosti. Sedaj pa to doživljamo povsod po EU. Zato mislim, da moramo bolj ceniti mehanizme, ki jih potrebujemo za razrešitev teh težav. Bolje moramo opredeliti razliko med priseljencem, ki beži pred pregonom, ki ga preganjajo, in med ekonomskimi imigranti. Malta ima najvišjo stopnjo procesiranja prošen za azil. Naše poprečje je 20,2, evropsko pa je precej niže. Kaj se bo zgodilo sedaj, v prihodnje? bomo bolj uspešni na današnjem vrhu, bomo videli, da je prerasporeditev teh 160 tisoč oseb samo korak v pravo smer. Vsi instrumenti, o katerih se bomo dogovorili, pa morajo biti uveljavljeni še naslednji dan po vrhu, kajti to je test verodostojnosti naših evropskih vrednot, ki smo jim zavezani in na katerih EU temelji. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo gospe Ani Gomeš, evropski poslanki iz odbora Libe. No, želim jasno povedati, da sem ena izmed tistih v Evropskem parlamentu, ki zahteva naj komisija uvede sankcije proti Mačarski. Mislim, da je Mačarska svojim obnašanjem popolnoma kršila vsa načela in vrednote, na katerih temelji Evropska unija. In spomnim se, kaj se je zgodilo po drugi svetovni vojni. Ehm, takrat je bila konvencija eh, za begunce pravzaprav sprejeta zaradi evropskih beguncev. Strinjam se z norveško kolegico, ki je opozorila na to, da gre za neko novo obdobje za Evropsko unijo. Ampak eh, kot je povedal naš malteški kolega, se pravzaprav to dogaja že nekaj časa. Tako begunci, kakor tudi priseljenci že nekaj časa prihajajo v Evropsko unijo. Ne moremo se vrniti uh, V leto 2002 smo kontinent priseljencev in beguncev in tudi svet se stoji iz gibanja beguncev in priseljencev. To moramo pač sprejeti. Begunci sedaj prihajajo iz konfliktnih eh, območij in eh, mi smo zelo odgovorni za to, da smo tam bodi si ukrepali ali ne ukrepali. Zaradi tega je danes situacija težja za vse nas zlasti ko živimo v Evropi, ki tudi sama ustvarja priseljence. Vem, o čem govorim, ker prihajam iz Portugalske. Samo v štirih letih je Evropska unija za svojo absurdno vrčevalno politiko povzročila 480 eh, tisoč migrantov. In to smo zelo potrebovali, kajti v glavnem so bili to kvalificirani priseljenci. In tudi večini, večina sircev, ki prihajajo k nam, je izobraženih. Oni so zapustili svoje države, ne zato, ker bi si to želeli, ampak zato, ker so bili v to prisiljeni zaradi vseh grozot, ki so se zgodile tako v Siriji, kakor tudi v Iraku. Sama sem bila pred desetimi dnevi v Iraku na meji in lahko vam povem, da uh, so naše vlade tukaj popolnoma odpovedale, niso učinkovite pri boju proti uh, ISIS-u, ki je ena izmed glavnih uh, vzrokov, zakaj ljudje sploh bežijo. Tukaj nismo si prizadevali za rešitev tega konflikta. Potem omenili smo tudi Libijo. Uh, žal mi je, ampak britanskemu kolegu moram reči, da to, kar je on povedal, ni res. Sama sem bila poročevalka za Libijo pet let, zadnjih pet let um, že obiskujem Libijo in ni res, da. Uh, so je tam zamenjalo pet vlad. Samo ena vlada je bila tam, ki pa je popolnoma zavračala vse svoje odgovornosti, ni poskrbela za varnost. Mislili so, da se bo problem preseljencev rešil sam po sebi, ampak to se ni zgodilo. Naše države članice pa so namesto, da bi sodelovale med seboj, so pravzaprav tekmovale med seboj. Nekateri so bojkotirali skupno zunanjo varnostno in obramno politiko, nekateri so še naprej trgovali z orožjem z temi spornimi državami. Se pravi, pri Libiji smo popolnoma zamočili in sedaj se ta, tudi tam širi ISIS. Strinjam se s tistimi, ki so rekli, da moramo sodelovati za partnerji, spremljati obnašanje partnerjev. Eh, res je, Turčija je sprejela veliko beguncev. Eh, ampak veliko jih je tudi poslala naprej, predvsem pa ima um, dvomen odnos do ISIS-a in v Libiji je del uh, proksi vojne, ki prav tako pove veliko o tem, kaj se tam dogaja. Uh, Pa še nekaj tistim kolegom, ki pravijo o nevarnosti džihadistov. Džihadisti so že tukaj. Tisti, ki so zagrešili zadnje teroristične napade, so tako ali tako živeli v Evropi. Gospod Gutierrez je rekel, da ni treba, da džihadisti potujejo po teh groznih poteh po morju ali po kopnem. Oni tako ali tako že potujejo z ponarejenimi dokumenti res je, moramo se boriti proti džihadistom, ampak moramo pa zaščititi tudi tiste, ki potrebujejo zaščito, naše civilne družbe in lokalne oblasti morajo pri tem sodelovati. Spremeniti moramo našo politiko, kajti kaj če ne bomo zaščitili tistih, ki sedaj potrebujejo našo pomoč, tudi ne bomo mogli ščititi naših državljanov. Vsi vemo, da pravzaprav potrebujemo tako priseljence, kakor tudi begunce. Hvala lepa.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 da več ne omogoča urejanja trenutne situacije. Cilj tega sistema bi bil uravnavanje situacije v primeru eh, takšnih 100 tisoč beguncev. Danes pa govorimo o več 100 tisočih beguncev do milijon in ta sistem za tako število ni primeren. Drugič, menimo, da je ta masa ljudi zbežala iz svojih držav, zato ker je v teh državah, Turčiji, Libanonu, Siriji in drugot, pa vidimo, da so med begunci tudi Afganistanci in tako naprej, položaj zanje preslab. Eh, begunci so bili namreč že nastanjeni v begunskih centrih v teh državah in zato bi mogoče morali mi financirati gradnjo begunskih centrov tudi v tistih državah, da bi lahko preprečili tem masam ljudi, da bi prihajali v Evropo. In tretjič, mislim, da je to tudi zelo politična tema. Vprašati se moramo tudi o problemu islamske države. To je namreč glavni razlog, zaradi katerega vsi ti ljudje zapuščajo domove in zaradi katerega je treba vzpostaviti nek skupen program za boj proti islamski državi, s čimer bomo prispevali k normalizaciji odnosov uh, v Siriji. Uh, hvala lepa. Zdaj pa gospa Atkinson, izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujem se tistim. Uh, kolegom, ki so govorili o stanju v moji državi. Um, pozdravljam tudi tiste iz vlade Viktorja Orbana v Združenem kraljestvu. Velika večina pravzaprav podpira to, kar počne Mačarska. Uh, In eh, če uporabim eh, to besedo, ki jo imajo vsi v, istih, v ustih, solidarnost, vi pravzaprav eh, ste pokazali solidarnost, ščitite naše zunanje meje, zato ste tam postavili ograje. Um, jaz sem bila edina uh, britanska politi političarka, ki se je pravzaprav srečala z županom Kaleja in ponovila bom vprašanje, ki sem ga postavila. Že zjutraj pa nisem dobila odgovora. E, Dablinska konvencija govori o tem, da lahko prijavimo ljudi, ki so zločinci, ki niso priseljenci, ki so zločinci, ki uh, rušijo ograje, ki udirajo v tunel v Kalejo, ki um, potem e, udirajo tudi v tovornjake. Zanima me, zakaj teh ljudi ne pridržujete, ne aretirate, zakaj jih ne deportirate.

veliko veselje mi je, da sem lahko v sobi, ki se imenuje po Ani Lind. To bi pravzaprav moralo biti izhodišče za današnjo razpravo. No, situacija je dan danes akutna, vsi skupaj moramo reševati življenja istočasno pa moramo razpravljati o naši zunani politiki, o ukrepih za vzdrževanje miru, o močnejši razvojni politiki in ko moramo pod, m, povečati tudi našo podporo UNHCR. Številni so govorili o tem, da so številni izmed teh, ki uh, so danes begunci, otroci, ki so morali zbežati iz svojih držav zaradi vojne. V, na švedskem predvedevamo, da bo letos k nam prišlo 80 tisoč uh, beguncev, od tega bo 20 tisoč otrok, ki potujejo brez spremstva. V, na švedskem imamo dolgo tradicijo sprejemanja otrok brez spremstva, veliko smo jih vzeli tudi iz Finske pred dolgimi leti. Ehm, imamo veliko izkušenj s tem, kako pomagati ljudem, ki bežijo pred vojno, zasi, ko gre za otroke. To je pravzaprav naša skupna odgovornost in to je odgovornost, ki bi jo morala prevzeti tudi Evropska unija. Ehm, današnja razprava je dobro izhodišče za to, da bi izgradili takšno Evropo, na katero bomo lahko ponosni. Seveda je zato treba sprejeti določene ukrepe, um, veliko ljudi v tem trenutku beži pred vojno. Uh, razmisliti je treba o zakonitih poteh priseljevanja, uh, Eh, prihoda v Evropo in o reviziji Dublinske konvencije. Okrpiti moramo solidarnost med posameznimi državami in ko govorimo o nacionalni, lokalni in regionalni ravni, gre pravzaprav za eno in isto razpravo, ki jo imamo tudi v naših posameznih državah. Ne gre samo za solidarnost med državami, ampak gre tudi za solidarnost med posameznimi lokalnimi oblastmi in regijami. Številni izmed vas. Uh, boste se strinjali s tem, da začnemo pri priseljevanju našo razpravo in končali bomo pri integraciji. Pri otrocih gre predvsem za zdravstveno skrbo, za pravico do izobraževanja, za pravico do nastanitve in eh, to, vse, to so vse pravice, ki so zapisane tudi v konvenciji o pravicah otrok. No, tukaj bi se lahko ogledali mm, primere najboljše prakse, kako lahko to zagotoviti. No, ko gre za pravico eh, za azil, pa na švedskem mislimo, da bi morali pospešiti naše postopke za um, azil. Eh, je pa sedaj pač tako, da moramo vsako prošnjo za azil podrobno pogledati, jo vrednotiti, jo odločiti za vsako osebo posebej. Um, tako pač moramo postopati. Tukaj vsi nosimo svoj del odgovornosti. No, pravzaprav je milijon, bi bil milijon beguncev v Evropi, ki ima 500 milijonov, zelo malo, to je manj to je zelo majhen odstotek in ko um, govorimo o tej krizi, moramo si predočiti tudi ta sorazmerja. Zdaj pa gospod Deseli iz Mačarske. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Malo časa imam na voljo in zato bi želel predstaviti le nekaj vidikov in upam, da bom uspel posredovati bistvo svojega sporočila. Morda ne poznate bližnje preteklosti Mačarske. Sredi 20. stoletja je Mačarska sprejela begunce iz Grčije, ki so bežali zaradi civilne vojne. Vasica Belojanis je na Mačarskem sprijela 400 družin in to je vasica v mojem volilnem okrožju. Nov temeljni zakon na Mačarskem je omogočil tej grški skupnosti, da ima tudi svojega predstavnika v uh, parlamentu. Tudi v času vojne v nekdanji Jugoslaviji je Mačarska sprejela vse begunce iz te države, ne glede na njihovo etnično ali versko pripadnost. Prvi sprejemni center po letu 90, torej v času nove demokracije, je bil zgrajen Eh, v občini, katere župan sem bil dva mandata in ki jo predstavljam tudi kot poslanec. In tako smo nudili pomoč več tisočem beguncem. Ampak verjemite mi, od takrat se je vse spremenilo. Ljudje, ki prihajajo zdaj na Mačarsko, ne sprejemajo naše pomoči, arogantni so, nasilni so. Uh, Eh, grozijo lokalnim prebivalcem, celo udrli so uh, v zadnjih dneh uh, v bivališča. Prej smo pomagali ljudem, ki so bili res v nevarnosti. Danes pa morda le dva odstotka ali sedem odstotkov prosilcev za azil beži pred pravo nevarnostjo. Razmislite o tem, ali ne gre morda za migrante, ki zgolj preusmerjajo vašo pozornost od pravih nevarnosti. E, spor imamo tudi v. Ukrajini in tudi situacija v tej državi nas zelo skrbi. Menimo, da je evropska družba, ki temelji na načelu prava, ravno tako ogrožena. Ali morajo, moramo spoštovati naše predpise in zakonodajo in če je tako, ali to velja za vse države. E, če je tako, potem mora Mačarska poskrbeti za zaprtje svojih zelenih meja na tak način okrepimo pravno in fizično zaščito eh, naš, naših meja. Teh 120 tisoč oseb, ki so prešle mejo na nezakonit način in 65 tisoč prosilcev za azil je bilo registriranih kar pomeni, da Mačarska sicer ni frontline država in za, sprašujem se, zakaj se eh, temu ne posveča več pozornosti. Zdaj pa gospod iz španskega parlamenta. Merci beaucoup, madame. Buenas tardes. Yo... Lepo pozdravljeni. Naj povem, da se popolnoma strinjam z tem, kar je povedal kolega iz Evropskega parlamenta. Spregovoril je o pomembnem delu problema v Španiji. Lahko rečem, da trpimo že nekaj let in skušali smo se odzvati na solidarn način, tako kot je on to dobro pojasnil. Ampak skušal bi. Um, dodati še kakšen razmislek uh, spričo tega, kar poslušamo danes že cel dan. Uh, Um, gre za verjetno eno izmed največjih humanitarnih kriz v zadnjih desetletjih. Evropa si prizadeva ponuditi odgovor na to krizo. Morda se tega nismo lotili na najboljši način, morda ne na najbolj učinkovit način, saj na tako učinkovit, kot bi lahko pričakovali od naših držav. Vendar pa je vseeno Evropa. Eh, in evropske institucije eh, si prizadevajo za solidarnosten izziv in eh, mislim, da nam bo uspelo se odzvati na solidarn, na solidarn način. Ana Gomeš je dobro povedala, da ima problem dva, dve plati. Gre za to, gre najprej za osebe, ki pridejo na naš teritorij in zaprosijo za azil in pa situacija, ki traja preden sploh pridejo v Evropsko unijo. Torej vsa ta kalvarija, ki jo morajo pretrpeti od tega, ko zapustijo svoje izvorne države, pa do takrat, ko pridejo v našo državo z vsemi tveganji, nasiljem. Uh, kot žrtve organiziranega kriminala in tako naprej. Kot evropejci imamo določeno odgovornost in moramo tem ljudem ponuditi vso potrebno solidarnost. Ampak jaz imam občutek, da je Evropa popolnoma sama uh, pri teh prizadevanjih. In, um, vsi vemo, da se ne bo ustavilo pri teh 120 tisočih osebah, ki so sedaj že tukaj. Verjetno jih bo še na tisoče več, ki bodo v naslednjih dneh, tednih potrkali naša, na naša vrata. In jaz imam občutek, da je Evropa ob vsem tem ostaja popolnoma sama. Jaz se pa sprašujem, če je to samo problem Evropske unije, kaj, kaj nimajo o tem nič zapovedati, recimo Združeni narodi. Uh, ali pa Arabska unija, ali nimajo oni nič povedati o tem, ali je res samo Evropa tista, ki bi se tukaj morala odzvati. Mm, tukaj je moj naslednji razmislek. Evropa je pozvana k tem naj opravi, naj prevzame vodilno vlogo tudi v zonani politiki. Že cel dan govorimo o tem, kako se soočiti z sedanjo krizo, ampak moramo se pogovarjati tudi o tem, kako prevzeti vodilno vlogo pri zunani politiki. Eh, to moramo doseči s pomočjo pogajanj, eh, pomočjo pogajanj moramo vključiti tudi druge nadnacionalne organizacije in druge organizacije, ki so ne samo blizu Evropi, zato da bi nam lahko pomagali pri rešitvi teh problemov, ampak tudi blizu tistih držav, ki potrebujejo pomoč. Se pravi, skušati moramo prevzeti to vodilno vlogo tudi pri zunani politiki in se zauzeti za to. Evropa bo solidarna, to, to ni nobenega dvoma. Napredovali bomo pri naših ukrepih, tudi tukaj nima nobenega dvoma, ampak ne smemo pa pozabiti na to vodilno vlogo pri zunanji politiki. Tu moramo nastopati kot Evropska unija, eh, zato da se bodo v reševanje tega problema vključile vse organizacije, ki se jih to dotika, kajti tukaj ne gre samo za evropski problem, ampak za globalni problem. Hvala lepa, gospod Aznar, gospod Paskes. Muchas gracias, eh, señoras. Buenas tardes. Voy a ser muy breve porque parte. Najlepša hvala za besedo. Uh, v bistvu se povsem strinjam s kolegom, ki je govoril pred menoj. In želel bi potrditi to, da ni dovolj unije v tej Evropi, torej dovolj povezanosti in tudi ne dovolj Evrope v tej uniji. Uh, bi se navezal na gospoda Junkerja, ki je v razpravi o stanju Unije rekel, da mora biti begunska kriza zdaj v središču evropskega delovanja zaradi vprašanja človeškega dostojanstva. Eh, pravica do statusa begunca in do azila mora biti spoštovana in mora biti obravnavana prednostno. Vsi se strinjamo s tem o azilu se je danes že cel dan tukaj razpravljalo z določenimi pomenskimi odtenki, seveda. In je pa tu še en vidik, ki bi ga ravno tako želel izpostaviti in ki ga moramo upoštevati v tem uh, procesu preseljevanja. In to je nadzor na zunanjih mejah Evropske unije. Gre za vidik, uh, o katerem smo tudi uh, nekoliko govorili, tekom današnjega dopoldneva in to je tudi vidik, v zvezi s katerim je dne 14. svet pozval komisijo naj vzpostavi ukrepe za nadzor nad zunanjimi mejami še pred koncem leta. In danes dopovdne sem imel vprašanje gospo Sigan, predstavnico komisije, pa je žal morala oditi in zato postavljam vprašanje zdaj. Ne vem, ali je mogoče, da kdo odgovori na nj, mogoče gospod Dekoste, ne vem, ali kakšen drug predstavnik komisije, ki je morda tukaj. Torej, zanima me, ali nas komisija lahko obvesti o ukrepih, ki jih namerava začeti izvajati in ali bodo ti ukrepi v okviru trenutnega uh, svežnja za inteligentne ukrepe, ki ga namerava komisija začeti izvajati na začetku leta 2016. Hvala. Ah, Hvala, gospod Vaskes. Gospodu Dekosteju bom dala besedo na koncu te razprave, ampak mislim, da boste vaše vprašanje morali v pisni obliki poslati komisiji, saj gospod Dekoste tukaj ne predstavlja komisije. Zdaj pa dajem besedo kolegici iz odbora Libe, gospa eh, Loristin, izvolite. Eh, eh. Hvala lepa, gospa predsedujoča. tukaj je bistvenega pomena vprašanje, kako se bo Evropska unija odzvala na to krizo. Ne gre za to, kako se bodo ozvale posamezne države članice, ampak v resnici gre za vprašanje odziva celotne Evropske unije. Ta mora biti bolj konsolidirana, usklajena in se odzvati na to krizo. Naslednji izziv, ki nas čaka, pa bo izziv integracije če govorimo samo o tistih ljudeh, ki so že tukaj, bomo potrebovali celostno evropsko politiko za integracijo teh ljudi, ne samo kot odziv v teh nekaj prvih tednih ali mesecih. Res je, tukaj bo šlo za neko novo ero in um, ta problem bomo lahko rešili samo, če bomo kot Evropska unija delovali enotno in če bomo imeli holistične politike. V razpravi slišimo več kritik kot pa predlogov, kako naprej. Frontex je danes zjutraj govoril o ukrepih, ki so jih sprejeli, ampak to so samo ukrepi v prvi fazi. Vse pa nas čaka. Uh, leto, delo, ki bo trajalo leta in desetletja. V Estoniji imamo 4000 beguncev iz Rusije v tako majhni državi. 200 tisoč smo jih že integrirali, eh, znajo jezik, dobili so državljanstvo in tako naprej. Drugih 200 tisoč pa še nismo uspeli integrirati ampak morali bomo s tem živeti. Evropa je bila vedno kontinent priseljencev, beguncev. Moja generacija je generacija otrok iz vojne. 60 milijonov beguncev je bilo med drugo svetovno vojno beguncev. Moja država je recimo zelo hvaležna švedski in drugim državam, eh, ki so leta 1944 sprejeli naše državljane. Eh, no, tudi naši državljani so razdeljeni pri tem eh, vprašanju, zato morajo razumeti, da je solidarnost naša zgodovinska urednota. In dobro je tudi to, da se razvija neka nova solidarnost, kljub vsem težavam. Uh, V državi smo, naši državi smo nekako preživeli prvi šok in sedaj smo začeli z konstruktivno razpravo. Razpravljamo o tem, kako rešiti še daj vprašanje integri, integracije in tako naprej. Se pravi, potrebujemo holistično integracijsko politiko, ne samo nujen odziv, prvi odziv, ampak tudi integracijsko politiko. Eh, samo na ta način bomo spoštovali naše evropske vrednote. Hvala lepa, gospa Loristin, sedaj pa gospod Lopes Aguilar. Gracias, presidente. Hvala, predsedujoča. Spadam med tiste v našem odboru, ki se sta, si stalno prizadevajo za vrednote in načela, ki so neposredno in tesno povezani s to krizo. Gre za humanitarno krizo, ja, ampak to je tudi naša evropska kriza, kriza eh, asimilacije, kriza pri iskanju odgovora na to, kar se dogaja, kriza pri eh, upravljanju našega odziva na to situacijo. In eh, rad bi se dotaknil specifične teme tega drugega dela našega srečanja, ki izpostavlja ulogo lokalnih in regionalnih skupnosti v državah Evropske unije pri odzivanju na to krizo. Rečeno je bilo, da tako vsi prebivalci kot tudi lokalne in regionalne oblasti so tukaj pri iskanju in opredelitvi odgovora držav članic v ospredju uh, in s tem polnijo to luknjo, ki je na strani Evropske unije pri odzivu na to situacijo. Organizirajo se v mreže in v prvih vrstah izražajo to voljo po solidarnem eh, pristopu. In govori se o členu 80 ter o tem, koliko je ta člen obvezujoč za države članice, ampak dejstvo je, da lokalne skupnosti ne morejo storiti nič, če nimajo za to podpore se strani držav članic in Evropske unije. Zato je treba dati na voljo potrebna sredstva, da bo zagotovljen ne samo prvi odziv na prvi dan, temveč da bo uh, Eh, omogočeno ravnanje tudi v vseh naslednjih dneh pri obravnavi vseh teh um, množic ljudi, pa tudi kvote. Ali so kvote sploh zadovolj, primirne, glede na to, da jih eh, mednarodno pravo za področje migracij in beguncev ne predvideva? Zato skušam tu izpostaviti, izpostaviti naslednje. Še vedno manjka zaveza evropskih institucij za mobilizacijo sredstev za uh, to celotno socialno področje. Za vse te pristojnosti, ki spadajo v okvir socialne države evropskih držav, vse to, kar manjka, zato da bi Evropska unija konkretno mobilizirala vsa ta sredstva. Tu v Evropskem parlamentu smo glasovali za povečanje eh, te proračunske podstavke. Glasovali smo za 150 dodatnih milijonov evrov v tem proračunskem letu. In poleg tega smo um, tudi zahtevali ta mehanizem za prožno, fleksibilno reakcijo v mm, nujnih primerjih. In to prav zato, da bodo države lahko izpolnile to svojo voljo po solidarnosti. In pojma nimamo, odkot bo evropski proračun dobil ta denar, ali gre za svež denar, ali gre za denar iz, iz česa. Tega ne vemo. In zato želim poudariti, kako zelo pomembno je, da vsi udeleženci na tej medparlamentarni konferenci ustrajamo na minimalnih vrednotah in na minimalnem skupnem imenovalcu evropskih vrednot ter vplivamo eh, na države članice in te na to na evropske institucije, zato da bomo lahko mobilizirali ta sredstva v konkretnih in kredibilnih številkah, da ne bodo to številke, ki bodo samo zapisane na papirju in v evropskem proračunu eh, tako nasplošno, ampak da bodo to številke, za katere bo zelo jasno, odkot prihajajo in da bo tudi jasno, kam gredo in da bodo prišle do tistih, ki jih res potrebujejo za svoje delo. Najlepša hvala. S tem smo prišli eh, do konca seznama govornikov. Ali želi še kdo besedo? Gospod Dekoster. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, občutek imam, da je večina postavljenih vprašanj namenjena ne toliko lokalnim skupnostim, ki jih jaz tu predstavljam, temveč nacionalnim vladam in državam, ki imajo danes možnost uresničevati to načelo solidarnosti in rekel bi ne samo možnost, temveč tudi dolžnost in to napram lokalnim skupnostim, ki so v prvih vrstah in ki so pogosto premalo oborožene. Uh, In ob vsem tem, kar sem slišal, moram reči, da bom vendarle odšel žalosten z tega srečanja. Saj sem slišal tudi izjave, ki so preveč oddaljene od temeljnih vrednot Evropske unije, od vrednot, ki morajo oziroma bi morale ostati v. Uh, srčiki evropskega udejstvovanja in zato hvala vsem tistim, ki so se izrekli proti temu. Mi smo tukaj v Evropskem parlamentu, to je parlament, ki zagovarja svoboščine in uh, mislim, da je zelo pomembno poudariti, da tudi lokalne skupnosti lahko izvajajo evropske projekte in vlade ki se danes ravno tako sestajajo paralelno z našim srečanjem, morajo ravno tako prevzeti svoj del odgovornosti in dolžnosti. Zato se moramo izogibati temu, da bi tukaj vse metali v isti koš. E, na ta način ne bomo rešili problemov, ampak jih bomo samo zaostrili. Hvala. Merci, madame la présidente. C'était juste Gospa Kienge želi besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želela sem se samo zahvaliti vsem govornikom in vsem, ki so eh, se udeležili našega srečanja tako strani nacionalnih parlamentov kot evropskega. Tako bova s kolegico Roberto Mecola skušali še dodatno oblikovati najno poročilo na podlagi vsega, kar smo danes tukaj slišali. Zato res najlepša hvala vsem in upam, da bomo v prihodnje lahko nadaljevali s sodelovanjem na tak način. Hvala lepa. Hvala lepa, draga kolegica. E, dovolite, da zdaj nadaljujem v svojem jeziku. Baku, sem bolgarka iz zelo majhne države na jugu Evrope. Tu moja strana ima nema pa malo problemi od vas. Eh, res mi je bilo v veselje, da sem danes prisostovala na tem srečanju. Tudi v naši državi se soočamo s precejšnjimi težavami zaradi migracij. Tukaj je kar nekaj predstavnikov iz Združenega kraljestva Francije, Španije, držav, ki imajo. Mhm daljše izkušnje na področju priseljevanja. Leto 2013 pa je to nas presenetilo, saj njim smo imeli ne tradicije, ne ambicije za eh, delo z migranti. Smo pa država na zunanji meji Evropske unije in uh, zato veliko prispevamo k varnosti celotne Evrope. Uh, In danes se ukvarjamo predvsem s tem, ali lahko sprejmemo dovolj migrantov. Zato naj vam povem, da po tej ogromni sredozemski krizi, ki je žal še ni konec, se ti migranti preko Balkana usmerjajo v druge evropske države. In to je povzročilo kar precej burna dogajanja tudi na meji med Turčijo in Bolgarijo. Kar zadeva kvote, Bolgarija naj bi sprejela 1600 oseb v kratkem, ampak moram povedati predtem, da jih mi sprejemamo že preko 1000 tedensko. Tudi mi sodelujemo pri eh, teh um, evropskih solidarnih prizadevanjih. In na srečo gospode Koster so bili ti negativni odzivi tukaj bolj manjšinski. Nekateri tu prisotni predstavniki tako evropskega kot nacionalnih parlamentov eh, oziroma večina teh predstavnikov se zauzema za glavno prednostno nalogo, ki je pred nami in to je solidarnostno delovanje v imenu evropske eh, povezave in eh, evropskih vrednot, v kar se vključujejo tudi lokalne skupnosti. Pred nami so številni izzivi, ampak če bomo povezani, bomo nje, se bomo na nje lahko primerno odzvali. Hvala lepa.